mes chers collègues si vous voulez bien prendre place alors notre premier sujet dragi kolegi prva tema ki jo imamo danes na dnevnem redu je farmakovigilanca in zato predlagam da damo besedo kar takoj gospe McEwan, poročevalki na to temo. Izvolite. Um, Hvala, gospa predsedujoča. Podala bom nekaj uh, ozadja za tiste kolege, ki ne poznajo dosjeja, kajti dosjej je precej zapleten. Povedala bom tudi nekaj o specifičnih problemih, ki jih moramo obravnavati. Na to bomo prisluhnili poročevalcem v senci, ki bodo morda izpostavili še kakšne dodatne točke. Um, ta prva izmenjava mnen naj bi potekala sicer šele konec novembra, vendar pa sem prosila, da jo premaknemo da na danes zjutraj, saj bom se konec novembra odeležila srečanja AKP v Angoli ta zakonodaja je del uh, uh, svežnja o zdravilih in uh, želela sem si, da bi bila prisotna, ko bomo imeli prvo razpravo tukaj v odboru. Sedaj vem, da bomo morda imeli zaslišanja komisarjev v tistem tednu, ko poteka srečanje v Angoliji, tako da, vseeno, da bo morda vseeno prisotna v parlamentu. Kaj je farmakovigilanca? To je sistem, ki ga uporabljamo zato, da bi nadzorovali varnost zdravil, potem, ko so bila odobrena za javno uporabo. Igra pomembno vlogo v javnem zdravju. In zelo sem bila presenečena, ko sem izvedela uh, na podlagi številk komisije, da pet odstotkov vseh eh, bolnišničnih smr smrti je povzročeni zaradi reakcije na zdravila. In eh, ti neželeni učinki so peti najpogostejši razlog eh, za smrti v bolnišnicah. Uh, ko um, ljudje bi pomislili, če preizkušamo zdravila, zakaj potem pride do takšnih stranskih učinkov, do takšnih neželenih učinkov. No, zdravila lahko imajo stranske učinke in lahko se taj, ti pojavijo šele po dolgotrajni uporabi oziroma lahko se zgodi, ko uh, pride do interakcije z drugimi zdravili. Številni se spomnite uh, formalide najda iz. Uh, prejšnjih desetletij in veliko je bilo še podobnih uh, reakcij. Uh, podobnih tragedij. Zato potrebujemo robusten sistem na nacionalnem in na evropskem nivoju, tako da bomo lahko se borili proti tem neželenim očen, učinkom in da bomo imeli ustrezne raziskave, zato da bomo vedeli, kakšne so lahko ti neželeni učinki. To je prioriteta za zdravstveno politiko Evropske unije. V trenutni zakonodaji se zdravila odobrava na dva načina uh, eh, farmacijsko družba poda uh, zahtevo po odobritvi Evropski agenciji za zdravila, to je eden izmed sistemov, lahko pa je zdravilo avtorizirano tudi na podlagi medsebojnega pri, priznavanja. Ena država članica uh, odobri zdravilo in na to to naredijo še druge države članice. Uh, ni nujno, da gre novo zdravilo skozi. Uh, oziroma določena zdravila morajo iti skozi agencijo za zdravila. To so naprimer zdravila, ki se za degenerativne bolezni, neurološke bolezni proti raku in tako naprej. Uh, kar se tiče decentraliziranih postopkov, pa je to um, zapisano v direktivah Evropske unije. 66 skozi 09. In uh, če uh, boste torej uložili predloge sprememb, se morate, na, morate omeniti oba kosa zakonodaje. Dober sistem farmakovigilance bi zahteval poročanje o neželenih učinkov, uh, tako bi morali poročati, poročati farmacevtska podjetja, bolnišnice in pacijenti sami. In, Odzive bi morali na ustrezen način tudi koordinirati, tako da bi lahko identificirali signale in da bi eh, lahko ukrepali proti tem signalom. Tako bi ukrepale farmacevske družbe, eh, lokalne oblasti, javne oblasti, eh, lahko bi spremenili informacije na proizvodu, lahko bi pa bilo zdravilo tudi v celoti umaknjeno iz trga. Že več let smo imeli farmakovigilanco na nacionalni ravni od 99. leta imamo ta sistem tudi na evropski ravni. Prednost evropskega sistema je ta, da ustvarimo večji bazen znanja o neželenih učinkih zdravil. To pomeni, da lahko vzorce hitreje zaznamo. Prav tako lahko se izognemo podvajanemu delu različnih držav članic, ko gre za odzive na neželene učinke zdravil in prav tako lahko umaknemo ali spremenimo informacije na nevarnih zdravilih na hitrejši način. Ko torej zaznamo neželene učinke, eh, se zgodi spontano poročanje o teh neželenih učinkov, tako poročajo zdravstveni strokovnjaki, poročajo nacionalnim pristojnim oblastem, eh, potem eh, imamo tudi periodična poročila o varnosti, ki jih omenja komisija v številnih predlogih, to so poročila, ki jih objavljajo same farmacijske družbe, javne oblasti prav tako so vključene. In pa potem imamo tudi uh, preglede dokumentov strokovnjakov, poročil strokovnjakov, ki jih uh, pregleduje Agencija za zdravila. Evropska unija je razvila, je razvija koordiniran sistem že več let, ta se je v zadnjih letih veliko razvil in v Evropi imamo eh, zbirko podatkov, uh, ki zbira podatke iz vse Evropske unije. In uh, ta to podatkovno zbirko se redno posodablja, vendar pa obstajajo vrzeli v trenutni zakonodaji in Evropska komisija se želi te vrzele zapolniti s predlogi, ki bodo predstavljeni danes. Številne prakse, ki so se razvile, so dobre prakse, ampak niso kodificirane v zakonodaji in um, zato komisija predlaga, da se to sedaj spremeni. Če si ogledam predlog komisije, moram reči, da ga pozdravljam. Um, ne želim uvajati revolucionarnih sprememb pri predlogu komisije. Mislim pa, da bi vsi kot poslanci vseeno morali ogledati nekaj sprememb. Prvič, schema odločanja. Trenutno imamo delovno skupino za farmakovigilanco. Ta delovna skupina ni delovala učinkovito in glede tega obstaja splošni konsens strani Agencije za zdravila, eh, Evropskega parlamenta in komisije in menimo, da je potrebno, da se nekaj spremeni. Komisija predlaga nov eh, svetovalni odbor za farmakovigilanco za oceno tveganja in ta svetovalni odbor bi bil odgovorno telo oziroma telo pristojno za farmakovigilanco in bi poročali CHMP-u, ki je glavno telo, ki nadzoruje eh, zdravila v vseevropskem sistemu. V svetu poteka razprava o sestavi tega novega svetovalnega telesa. Komisija predlaga, da bi imeli odbor strokovnjakov in da bi imeli samo nekaj predstavnikov držav članic. Svet pa želi enega predstavnika iz vsake države članice. Torej, da bi, bili, da bi bile države članice zastopane v tako imenovanem PRAAC, kot se imenuje ta odbor trenutno. Farmakovigilanca je izredno pomembna, To je v velikem javnem interesu in zato razumem, zakaj želijo biti vse vlade zastopane v tem odboru. Vendar pa, če. Uh, vendar pa menim, da bi ta uh, odbor moral uh, biti sposoben podati priporočila in ne samo na svete. Um, potem obstaja tudi neka sprememb glede tega, kako se poroča o neželenih učinkov. Glavna inovacija je naslednja. Družbe naj bi poročale neposredno v podatkovno zbirko, namesto tega, da poročajo v vsako posamezno državo članico, ko pride do neželenih učinkov. Vidim logiko tega, kar predlaga komisija. Vendar pa prav tako razumem, da želijo vlade zagotoviti, da se jih hitro obvesti, če obstaja nek neželen učinek v njihovi lastni državi članici. V svetu eh, obstaja burna razprava o tem v delovni skupini sveta, ampak eh, mislim, da lahko najdemo kompromisno rešitev, tako da bi imeli eno samo poročilo uh, uh, podatkovni zbirki Eurovigilanca, na to pa bi uh, ta naprej poročala državam članicam o tem neželenem učinku. Približena sem, da tukaj lahko najdemo kompromis. Komisija predlaga tudi to, da se o vseh neželenih učinkih poroča podatkovni uh, zbirki oziroma telesu, ki je za to pristojno. Uh, imamo tudi obla, oziroma pristojno telo, ki nadzoruje farmakovigilanco, ki deluje na nacionalni in na evropski ravni. Trenutno se samo resne neželene učinke poroča temu telesu. Sedaj pa komisija predlaga, da bi vse neželene učinke poročali temu telesu. Uh, predlaga pa spremembe pri pogostosti, torej pri časovnih obdobjih, v katerih bi morale družbe poročati o možnih neželenih učinkih. Eh, potem eh, obstaja neka novosti tudi glede tega, kdo lahko poroča o neželenih učinkih. Ponekod lahko posamezni bolniki poročajo o neželenih učinkih in to neposredno pristojni nacionalni oblasti, tako je naprimer že več let v, tudi v moji državi. Evropska komisija predlaga, da bi se vse države odločile za takšen sistem, tako da bi lahko posamezni bolniki poročali pristojnim telesom. To je nekaj, kar sama podpiram. Že večkrat smo govorili o obveščenem bolniku, obveščenem pacijentu. In zato se mi zdi, da je ta predlog logičen in dober. Slišala sem argumente, če, če bomo pustili posameznikom, da poročajo o neželenih učinkah, učinkih, bo sistem preobremenjen, ampak dosedanji dokazi kažejo, da to ni tako. Rada pa bi slišala tudi stališča kolegov o tem. Potem eh, naslednje odprte vprašanje je vprašanje hitrosti vedeti, kako hitro naj bi se poročalo o neželenih učinkih. Tako družbe kot države članice trenutno v nekaterih primerjih ne poročajo v predpisanem roku 15 dneh. 15 dni. Um, samo pet odstotkov poročil družb je poznih, petdeset odstotkov držav eh, članic oziroma medtem ko je samo pet odstotkov farmacevtskih družb prepoznih oziroma zamudita rok, je držav članic takšnih kar petdeset odstotkov. Zato moramo države članice prisiliti v to, da bodo hitreje poročale centralni podatkovni zbirki. Če obstaja neželen učinek v neki državi članici, moramo hitro izvedeti za to, tako da lahko podatkovni Eh, tako da lahko eh, eurovigilanca obvesti druge eh, države članice o tem. In potem naslednje. Um, naslednje vprašanje je I, tako imenovani IMP oziroma intenzivno nadzorovani proizvodi. Ko pride novo zdravilo na trg, potem uh, moramo razvoj tega zdravila še posebej nad, uh, podrobno zasledovati. Zato uh, moramo v nekem določenem obdobju bolj natančno nadzorovati te nove proizvode. V nekaterih državah članicah pacijenti vedo, kdaj vzamejo novo zdravilo. O tem bi jih moral obvestiti njihov zdravnik, Vendar pa se to vedno ne zgodi. Iz lasnih izkušenj vem, da zdravniki eh, so včasih pač bolj zgovorni, včasih manj zgovorni eh, in ne obvestijo vedno eh, bolnika o tem. Komisija sedaj predlaga, da bi imeli v navodilu, ki je priloženo zdravilu, obvestilo pacijentu, da vzame novo zdravilo. To se že uh, dogaja v nekaterih državah članicah, že več let. Komisija predlaga, da bi ta sistem razširili tudi na preostale države članice v Evropski uniji. Komisija meni, da bi to spodbujalo več ljudi k temu, da bi poročali o neželenih učinkih zdravil. Tudi tukaj me zanima vaša mnenja. Prav gotovo je res, da pri vseh zdravilih obstaja določena stopnja tveganja. Uh, Eh, želimo pa um, nekako uravnovesiti torej to uh, analizo oziroma to, to razliko med tveganjem in med koristi. Vem, da je veliko zdravnikov tukaj v tej dvorani in da veste o tem govorim, o čem govorim. Ljudi moramo spodbujati, da povedo, kdaj so zaznali neželeni učinek pri nekem zdravilu. Obstaja tudi cela vrsta predlogov, za primer, če se pojavi resen neželeni učinek? Kaj bi torej naj Evropska unija storila v tem primeru? In to pomeni, to se imenuje community procedure. Gre za vsa zdravila, eh, ki so bila odobrena skozi decentraliziran ali centraliziran postopek za vsa zdravila, ker se pojavijo resni neželeni učinki. In potem še zadnje, gre za vprašanje preglednosti, na kakšen način se spremejo odločitve glede farmakovigilance na uh, osnovi na ravni Evropske unije. Komisija predlaga spletno stran, predlaga tudi različna uh, srečanja, tako da bi javnost bila bolj osveščena o tem, kako se sprejemajo odločitve na področju farmakovigilance znotraj Evropske unije. Javna javni posveti bodo prav tako organizirani. Podobno se dogaja tudi v ZDA. Uh, eh, in uh, takšna preglednost je nekaj, kar bi lahko pozdravili tudi v Evropi. Rada bi povedala tudi naslednje. Komisija, uh, torej, čeprav obstaja podatkovna zbirka, uh, kjer um, vsi poročajo neželene učinke, je ta podatkovna zbirka um, zaprta javnosti in zdi se mi, da je to prav. Komisija ima nekakšen dostop do te podatkovne zbirke in uh, mislim, da kot poslanci lahko prav tako to podpremo. To so torej glavna vprašanja. Upam, da bom v naslednjih dveh ali treh tednih končala poročilo, tako da bo v prvem tednu decembra pripravljeno za prevod. Sedaj pa se veselim mnen kolegov tem predlogom. Hvala lepa za to poročilo. Eh, rada bi povedala še to, da domnevam, da se ukvarjamo z obema točkama na dnevnem redu skupaj. On va faire un débat commun. Euh... Ja, ja, skupno razpravo bomo imeli o tem. Gospa Pilara Juso, izvolite. Glede na to, da ste poročevalke v senci. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej bi se seveda želela zahvaliti gospe Makaven za upravljeno delo. Tudi zato, ker eh, je prijazno zbrala vse poročevalce v senci in eh, tudi nam obrazložila vse to, kar je povedala v dvorani. Načeloma se strinjam z vsem, kar je bilo povedano in mislim, da na, pri tem dosjeju ne bo kakšnih razhajanj med predstavniki različnih političnih skupin, razen v kakšnih podrobnostih. Gre za precej tehničen in zapleten dosje, ki je hkrati izredno pomemben in zato mu sledimo z velikim interesom. Pričakujemo torej vaše poročilo in če bo potrebno, bomo seveda vložili tudi predloge sprememb. Glede strukture organa, ki bo odgovoren za sprejemanje odločitev, to ni tako pomembno. Pomembno je, da bo ta organ učinkovit. Če bo določena država članica se odločila, da bo to tak ali takšen organ, to ni tako pomembno. Ne gre za to, koliko članov tukaj sedi. Jasno je, da vsaka država članica v tem organu želi imeti svojega predstavnika. To je jasno, zato da bo zadeva bolj gibka in bolj transparentna, ampak to ni problematično. Vprašanje je in zagotoviti je treba, da se bodo stvari dobro organizirale, zato da bo zagotovljeno dobro delovanje. Aha, potem pa kar zadeva zbirko podatkov. Tukaj imam jaz nekaj dvomov, zato ker pač nisem strokovnjakinja za posredovanje javnega mnenja in podobne stvari. Zanima me to neposredno informiranje pacijentov. Pač na papirju, kot je to zapisano, se mi zdi dobra ideja, da bi bili pacijenti neposredno informirani. Vendar pa je treba tukaj upoštevati tudi subjektivnost posameznih pacijentov. Dobro vemo, da imamo tudi precej hipohondrov med pacijenti, zaradi česar bi verjetno tukaj obstajalo tveganje, da se delo prekomerno razširi in da se ukvarjamo s stvarmi, ki niso najpomembnejše. Potem morebitni sekundarni učinki zdravil mislim, da bi bilo najbolj učinkovito, če pacijent, ki za tem trpi, obišče svojega zdravnika in da je zdravnik tisti, ki vnaša podatke o tem v zbirko podatkov. Vsekakor pa se moramo izogniti temu, da bi imeli tukaj eh, boj za pristojnosti med različnimi laboratoriji. To je nevarnost in pred takšno nevarnostjo nismo sedaj prvič, zato da se moramo izogniti številnim problemom, ki lahko iz tega izidejo. Potem proizvodi, ki imajo lahko ki jih je treba intenzivno uporabljati. Njihove učinke morajo dobro poznati bolniki in seveda jasno tudi zdravniki, ampak zdravniki morajo informirati bolnike o tem. Potem, ko se ugotovi, Mm, kakšen nejasen primer. V tem primeru morajo strokovnjaki seveda informirati pacijenta o tem, zato da zagotovi preglednost. In kar zagledeva preglednost odločitev ter spletno stran, tukaj pa imam kar precej dvomov in želela bi kaj več informacij v zvezi s tem in sicer dvomov glede tega neposrednega informiranja. Torej, informacija za strokovnjake na eni ravni in druge vrste informacij za širšo javnost, za pacijente ali za številne uporabnike se mi zdi morda boljša možnost, zato ker nismo vsi zmožni prebaviti vse te informacije, ki so preveč tehničnega značaja za širšo javnost. In mislim, da moramo zaradi tega biti nekoliko bolj previdni, saj lahko z zelo natančno, precizno tehnično informacijo, kateri nismo kos kot uporabniki, povzročimo nasprotne učinke od željenih. Tako, glede drugih številnih vprašanj, točk, tem, ki so manj pomembne, je pač važno, da se spoštuje rednost inf teh informacij in tako naprej. Aha, potem pa še. Javna in. Javne predstavitve o zdravilih vedeti moramo, da tukaj govorimo o zdravilih in isti pogoji morajo veljati tako za generična zdravila kot za druga. In mislim, da so generična zdravila tista, ki se v številnih državah širše uporabljajo. In če uporabnik, pacijent ve, da se tem zdravilom manj sledi in da se manj sledi morebitnim stranskim učinkom teh zdravil, bodo pacijenti bolj previdni in bolj zadržani glede njihove uporabe. In mislim, da eh, bi bilo zato potrebno zagotoviti isto vrsto nadzora tudi nad temi zdravili. no, upam, da bodo vsa ta vprašanja razjasnjena v odboru in zaenkrat najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Juso. Gospa Olivazi. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je ta tema izredno zanimiva, ta direktiva o farmakovigilanci, ki je izredno aktualna sedaj. Imamo problem CHMP-ja in vidimo, da imamo v številnih državah probleme s vigilanco nad zdravili. Dobro veste, kaj se je zgodilo na švedskem. Cepili so 4 milijone ljudi in tako je naslednji dan um, so, štirje, so štiri osebe umrle. Plus Številne osebe so pokazale posledice oziroma stranske učinke tega cepiva. Torej, treba se vprašati, kadar imamo takšne primere. In če si pogledamo še v preteklosti, recimo Vioks, ki je povzročil uh, um, kardiovaskularne težave s smrtnim izidom. Kaj se je zgodilo? Pet let smo morali čakati, da je bilo to zdravilo umaknjeno z trga. To pomeni, da nekaj ne deluje. Potem, če pogledamo Prozak, ki je povečal stopnjo samomorilnosti, isto. Od trenutka, ko je bilo zdravilo dovoljeno, do takrat, ko je bilo umaknjeno z trga, se je preteklo kar nekaj časa. Tako da sem jaz zelo občutljiva glede eh, posledici in učinka te direktive zato ker je treba res storiti vse, kar je potrebno, da bomo ta sistem izboljšali. Gospa Makavan s svojimi predlogi gotovo izboljšuje začetno besedilo komisije, vendar pa se sama še vedno nekaj sprašuje. In sicer načrt za upravljanje stveganji. Kaj je to? To je možnost za neko novo zdravilo, da se omejijo dovoljenja za. Uh, uporabo na trgu in da se ukrepi farmakovigilanca. Sama pravim, da je to sicer možno, vendar mora biti to dovoljeno samo v izjem, izjemoma, ker to povzroča tveganje, da se bodo hitreje izdajala dovoljenja za trženje določenih zdravil. Potem še nekaj. V nekaterih državah lahko pacijenti neposredno sporočajo, Eh, sekundarne učinke zdravil. V drugih državah pa lahko to storijo samo preko zdravstvenega osebja. Meni se zdi zelo pomembno, da tako sporočilo sploh je. Nek bolnik verjetno ima svojega zdravnika, ki mu bo o tem poročal in pomembno je, da ta zdravnik to vključi v neko poročilo, ki, bo, ki bo na to posredovano pristojnim organom za farmakovigilanco. In zdi se mi pomembno to, da se taki podatki nekako filtrirajo. Če hočemo biti učinkoviti, morajo biti te informacije, ta sporočila o sekundarnih učinkih izredno natančna. Potem pa dostop do podatkov. Zdi se mi presenetljivo, da so trenutno taka poročila nedostopna ljudem, ki niso člani določenih farmacevtskih laboratorijev, ker ti namreč trdijo, da gre tukaj za tajne podatke. Potem, mega zbirka podatkov o farmakovigilanci. Ti podatki naj bi bili dostopni pristojnim organom različnih držav. In sedaj se sprašujem, če sem jaz neko združenje in imam strokovnjaka, ki se želi informirati o sekundarnih učinkih določenega zdravila, ne glede na to, ali je to generično zdravilo ali ne, najprej mora dobiti dovoljenje pristojnega organa svoje države, zato da bo imel dostop do podatkov o farmakovigilanci. Po mojem, to ni v redu. Vsak bi moral imeti dostop do teh podatkov. In na to financiranje. Ta direktiva predvideva prenehanje obveznosti javnega financiranja za sistem farmakovigilance v vseh državah. In to pomeni, da bodo le ponudniki storitev, farmacevskih storitev, tisti, ki bodo to vključeni. Torej, laboratoriji, ki so odgovorni za trženje, izdajanje določenega zdravila, niso edini, ki jih to zadeva, ampak tudi vse tiste, ki ga uporabljajo. To, ti podatki morajo biti dostopni vsem udeleženim v verigi od ponudbe do uporabe zdravila. No. Ravno primer te zadnje gripe, gripe A, je pokazal, da imamo tukaj velike težave. Tudi mi v Franciji imamo težave. Naši zdravniki ima, morajo posredovati informacije o sekundarnih učinkih, ampak tega ne ve, storijo vedno. Torej, spodbuditi moramo motivacijo pri zdravnikih. Potem pa imamo pristojne organe, ki imajo strokovnjake, ki so neodvisni, ki niso vezani na določen laboratorij, recimo na laboratorij, ki izdela določeno eh, cepivo. Na kakšen način bomo zagotovili, da bodo te informacije eh, se pretakale med enimi in drugimi dovolj hitro? In kaj se je zgodilo na švedskem? Kakšen odgovor so dali glede tega cepiva? In sicer, da so v to novo cepivo dali več sredstev za lajšanje bolečin in da zaradi tega ima to zdravilo več sekundarnih učinkov. In potem, če pogledate, kaj se je zgodilo v Švici, to sredstvo je bilo prepovedano za ostarele in za otroke. In v Franciji ne, ravno nasprotno. Pravijo, ja, da je treba to, vključiti, eh, to sredstvo dati v cepivo, ki se ga daje nosečnicam in uh, otrokom. Torej, tukaj gre za nekaj, kar je popolnoma neskladno. Vsekakor gre za izredno zanimiv problem, izredno pomemben pojav. In zato moramo preprečiti, da bi farmacevtske družbe dobile tako hitro dovoljenje za trženje določenega proizvoda, omogočiti moramo, da bomo čim prej na nacionalni ravni poznali učinke določenih zdravil in sredstev ter omogočiti dostop do podatkov o farmakovigilanci čim širšemu krogu uporabnikov. In hkrati morajo biti ti podatki relevantni. Hvala. Hvala. No, sedaj pa bi želela dati besedo gospe Parvanovi, vendar je ni danes tukaj, zato bom jaz pregovorila v njenem imenu, ki pravi, da je predlog komisije namenjen temu, da okrepi in racionalizira sistem farmakovigilance na evropski ravni. Gre za to, da bi uveden sistem končno bil učinkovit, pregleden, reaktiven in proaktiven glede na številne razprave, ki so v teku, sedaj, eh, so sedaj sekundarni učinki zdravil eden glavnih izzivov na eh, trgu zdravil. Zato potrebujemo sistem, ki bo omogočil čim večjo učinkovitost sistema farmakovigilance v Evropi, ter da bo zagotovil najvišjo raven varnosti za pacijente. Če govorimo o zdravilih, govorimo tudi o um, pozitivnih učinkih za pacijente, pa tudi o negativnih učinkih zdravstvenega vidika. In to je treba vedno upoštevati v teh razpravah, ki zadevajo uh, uporabo zdravil. Še en pomemben dejavnik imamo tukaj in sicer vedenje pacijentov eh, glede na te nevarnosti pri eh, zdravljenju za zdravili. Zato morajo biti informacije o farmakovigilanci takšne, da bo do pacijenti lahko zaupali zdravilom in hkrati, da za to, da bodo zdravstveno osebje ter far farmacevtske družbe laže delovali, saj je zaupanje pacijenta bistvenega pomena. Ravno tako je treba ukrepiti zbirko podatkov in v zvezi s tem bi kazalo še kaj reči. Sporočanje o opaženih sekundarnih učinkov bi bi morala biti tudi možnost za pacijente, da bi lahko to neposredno sporočali. Poleg tega pa bi zbrani podatki morali biti čimprej na voljo tudi drugim zainteresiranim stranem. Strokovnjaki imajo pri tem tudi pomembno vlogo in kar zadeva sporočanje o neželjenih učinkih, je to bistvenega pomena informacije morajo biti hitro na voljo vsem zadevnim organizacijam. Za to, da gre zdravilo na trg, je potrebno dovoljenje in pacijenti ali drugi zadevni organi morajo imeti možnost informirati pristojni organ o morebitnih neželjenih učinkih. Tukaj govorimo tudi o ukrepih, s katerimi želimo izboljšati sistem farmakovigilance. Ne gre torej za novo razpravo o informiranju pacijentov, ne. Gre za to, da dobijo pacijenti zanesljive in čim bolj razumljive informacije. Torej, te bistvene informacije ter sporočanje o neželjenih strankih učinkih lahko vplivajo na vedenje pacijenta tudi v primeru drugih informacij, ki jih bo potreboval. In to je zelo pomembno pri zdravljenju ter za dobro delovanje sistema. Zato je pomembno, da se redno pripravljajo poročila o varnosti zdravil. Novi znanstveni odbor za farmakovigilanco pa je treba še določiti. Določiti je treba njegovo vlogo ter njegov način organizacije. Vsak je v tem sistemu udeležen in vsak mora biti za to vanj vključen. In ne smemo pozabiti, da ta sistem farmakovigilance ne smemo razumeti kot neko novo oviro, in obveznost, ampak kot izboljšanje sistema, ki ga imamo sedaj. To je misel gospe Parvanove, ki sem vam jo prebrala, sedaj pa dajem besedo gospe Westlund. Izvolite. Hvala predsedujoča. Ničesar ne bom povedala o cepljenju proti novi gripi, ampak vi ste spregovorili o cepljenju na švedskem. In zato, bom, zato bom spregovorila o tem. V švedskih medijih je bilo poročano, da sta dve osebe dva dni po cepljenju umrli. To so bili zelo bolni pacijenti in nobeden izmed zdravnikov, ki je zdravil te pacijente, ni rekel, da obstaja kakršnakoli povezava med cepitvijo in pa med smrtjo. Ta dva pacijenta sta bila res težko bolna, vendar pa se primer še raziskuje. In pomembno je, da ta raziskava poteka. Vseeno pa je bilo več primerov smrti zaradi nove gripe. Čeprav so to bile osebe, ki naj ne bi, bi potrebovale bolniške oskrbe, pa so vseeno kasneje doma umrle. To so bile osebe, ki so morale biti na hitro sprejete na urgenco, na to pa so vseeno umrle. In potem smo imeli tudi primer otroka, ki je po noči trpel zaradi hudega kašlja, na to pa je na koncu umrl, ker je imel to novo svinsko gripo. Torej, prišlo je do nekaterih komplikacij. Na tisoče ljudi sedaj meni, da morajo v bolnišnico, pa jih v bolnišnicah vseeno niso sprejeli. Z, v roku 48 ur ljudje pogosto porabijo nujno pomoč pa vseeno ni bilo nobenih bolnišnic, ki bi bile pripravljene sprejeti te osebe. Osebam je bilo povedano, da naj, pri, da naj odidejo domov, da se naj spočijo in tako naprej. Zato je bilo priporočeno cepljenje. Seveda pa moramo tukaj pomisliti tudi na okoljske posledice cepiv. To so posledice, ki se jim lahko izognemo. Prihajam iz dežele, kjer je farmacijska industrija izredno pomembna, vendar pa si prizadevamo tudi za trajnostni razvoj pri proizvodni zdravil. Zato bi morali v zakonodajo zapisati tudi to, da je potrebno upoštevati ne samo vpliv zdravil na pacijente, ampak tudi vpliv zdravil na okolje farmacevtske družbe na svetskem so to vrsten predlog podprle, pa tudi eh, javne, javna oblast je to podprla. Zauzemajo se naprimer za čistilne naprave, tudi tisti, ki so pristojni za čisto za kvaliteto vode, so podprli ta predlog. Potrebno je upoštevati možne posledice zdravil, ki jih lahko imajo leta na okolje. Vendar pa to ne sme potekati na strošek bolnikov. Ti morajo vedno dobiti najboljša zdravila, to je naša prioriteta. Vendar pa, če imajo zdravila zelo hude posledice za okolje, potem je potrebno poskrbeti za to, da proizvajalec nadzoruje ta vpliv na okolje ali pa, naprimer, če obstajajo druge dobre alternative, ki nimajo tovrstnih posledic za okolje, negativnih posledic za okolje, potem bi morali dati prednost tem manj obremenjujočim zdravilom. Potem imamo tudi zdravila, ki so bila najprej odobrena, na to pa je bilo ugotovljeno, da imajo lahko hude posledice za okolje. Takšna zdravila je potrebno umakniti iz trga, če imamo druge in boljše alternative gre za zdravje ljudi, gre pa tudi za kvaliteto pitne vode, ki je prav tako uh, vpliva na zdravje. Če nimamo zdrave vode, potem so zlasti randljive osebe, naprimer novorenčki, ki zaradi tega trpijo. In zato je potrebno upoštevati okoljske vedike tudi pri proizvodni zdravil, vendar pa ne na stroške pacijentov pacienti morajo vedno dobiti najboljša zdravila. Torej, kako sem že povedala, farmacevtske družbe bi morale preveriti, kakšne so posledice zdravil za okolje in kako sem tudi že povedala, to se ne sme zgoditi na račun pacijentov. Če obstajajo alternativna zdravila, ki so manj škodljiva za okolje, bi morali dati tem prednost. To je zelo pomembno za prihodnost, kajti gre za zdravje našeh, našega prebivalstva in tudi za najboljše možno zdravljenje. Ja, dank, Peter, Lize. Peter Lize. Hvala lepa. Želel bi se zahvaliti Lindy McEvans za njihovo, za njen dober uvod. V glavnem jo podpiram. Farmakovigilanca je pomembna tema. Šele pred. Eh, Eh, torej, eh, ne moremo takoj pri kliničnem preizkušanju ugotoviti vse neželene učinke. Potem bi bili ti klinični testi še dražji in dolgotrajnejši. Raziskave kažejo, da pet odstotkov pacijentov, ki ležijo v bolnišnicah, so tam zaradi stranskih učinkov in neželenih učinkov zdravil. To je potrebno postaviti v pravilno luč. Pacijenti, ki jemljajo zdravila, to naredijo zato, ker so bolni, In bolj bolni kot so, toliko bolj učinkovita mora biti zdravila in toliko več neželenih učinkov zato tudi imajo. Um, tukaj lahko recimo pogledamo pacijente, ki dobivajo kemoterapijo, seveda imata, imajo ti zelo hude neželene učinke in uh, seveda se potem lahko zgodi, da uh, se pacijentu poslabša kri in morajo zato uh, Eh, morajo zato iti v bolnišnice, vendar pa še vseeno več ljudi umre zaradi raka, kot pa zaradi neželenih učinkov. To ne pomeni nujno, da je terapija slaba terapija. Vedno je potrebno eh, poznati ozadje, ko vidimo takšne številke. Res pa je tudi to, da nastopajo neželeni učinki, ki bi jih lahko preprečili, če bi se bolje uh, Eh, če bi bolje poskrbeli za to in če bi imeli boljši nadzor. Eh, tukaj vidim tudi povezavo z eh, sporno temo obveščanja pacijentov. Če ne bomo pozorni pri predlogu gospoda Frhojgna in če ga ne bomo kritično preverili, bi lahko prišlo do tega, da bi informacije, ki jih farmacevtske družbe podajajo pacijentov, Eh, privedle do tega, da se bo nova zdravila uporabljalo v večjih količinah kot prej. In kako je povedala Linda McEvans, pri novih zdravilih je tveganje večje, saj nimamo izkušen dolgoletnega uporabljanja teh zdravil. Če ne bomo dobro zastavili pravil, potem bomo v primeru nejasnih informacij. Ehm, se bo logično zgodilo to, da se bo skušalo s temi novimi zdravili tudi nekaj več zaslužiti, kot pa s tistimi, ki so že več let v uporabi. Tudi to ozadje je potrebno imeti v, pred očmi in tudi z tega vidika je potrebno si ogledati predlog komisarja Ferhojgina. Tukaj ne smemo spodbujati ne posrednih reklam za nova in še ne tako dobro poznana zdravila. nekaj konkretnega v predlogu. Ubrati moramo pravo ravnovesje med nujno okrepitvijo farmakovigilance in pa na drugi strani pretirane, pretirane birokracije. Tukaj bi rad zagovoril o dvojem. Najprej o PCUR. PCUR. Tukaj ne smemo preveč postaviti prehudih zahtev. Vse bi to lahko pripeljalo do velikih obremenitev, zlasti za majhna in srednje velika podjetja, farmacevtska podjetja. Tukaj potrebujemo uravnovešen predlog. Enako velja za vprašanje rednih raziskav gradiva. Um, to bi se naj zgodilo na podvojen način. Uh, strani farmacijskih družb, pa tudi strani lokalnih oblast, eh, nacionalnih oblasti. To se mi ne zdi potrebno. Eh, tudi sem mnenja, da je neposredno poročanje pacijentov pristojnim oblastem problematično. Iz mojih izkušenj vem, da so nekateri pacijenti zelo dobro obveščeni, če gre za, lastna, če gre za njihove lastne bolezni. Obstajajo pacijenti, ki ki celo bolje poznajo svoje bolezni in pa možnost zdravljenja, kot pa nek poprično izobražen zdravnik. Vendar pa bi s tem, s takšnim določilom, dali to možnost vsem pacijentom. Številni pacijenti prihajajo um, v zdravniške organiza, uh, ordinacije, misleče, da imajo neželene učinke, na koncu pa se izkaže, da gre v bistvu za učinek bolezni. um, lahko se recimo pojavi nek izpuščaj pri bolezni, ki ni nujno plot neželenega učinka, ampak gre za v bistvu stranski učinek bolezni. Zdravnik si mora to ogledati in uh, odločiti, ali gre za neželen učinek ali ne. Sicer se lahko celoten sistem deskreditira in lahko izpademo kot uh, neresni, kot neznanstveni in na to ne bomo na koncu ničesar pridobili. Uh, In še zadnje, komisija je predlagala, da bi v navodilu za uporabo eh, vključili poglavje bistvene informacije in to v debelem tisku. Eh, na neki prireditvi včeraj zvečer smo razpravljali o tem predlogu. Eh, rečeno je bilo, da bodo to potem neke vrste osmrtnice, saj bi bile te informacije črno, črno uokvirjene. In predstavniku komisije sem rekel, če smo se odločili za, za črno, bi lahko bilo tudi roza ali modro, ampak to ni odločilno vprašanje. Odločilno vprašanje je, ali je smiselno v navodilih imeli eh, opozorilo, ki bi ga bolnik moral na vsak način moral prebrati in morda bi morali to natisniti za večjim tiskom. To se mi že zdi smiselno. Kajti v nekem drugem pogovoru sem včeraj slišal, da so oblasti, ki so pristojne za to, da menijo, da so navodila za zdravilo jasno berljiva in lahko razumljiva, vendar pa sam mislim, da temu ni tako. Preveč je informacij, ki jih eh, nek poprečen pacijent spohne potrebuje, proizvajalec je iz pravnih razlogov obvezen, da vse to zapiše, vendar pa to pacijentu ne pomaga. Zato sem mnenja, da bi ali v poročilu McEwan ali pa v poročilu Fjellner ta predlog nekoliko bolj razdelali. Eh, torej, morali bi imeti opozorilo, ki bo nekako optično izpostavljeno, po možnosti ne črno obrobljeno in v tem opozorilu bi bile zapisane nujne informacije, naprimer to, da lahko ima zdravilo neželeni učinek, lahko bi bilo zapisano tudi, da mora se zdravilo vzeti redno, sicer ne bo učinkovalo učinkovala tako, kot bi moralo. To se mi zdi pomembno, kajti to, kar je trenutno napisano v navodilih, je zapisano iz pravnih razlogov, eh, ne pomaga pa našim bolnikom in zato se moramo intenzivno še ukvarjati s to temo.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 vprašanje farmakovigilance. Zato je nujno, da namenimo veliko pozornost temu vprašanju. Vsako zdravilo se prodaja z določenimi informacijami. Te informacije bi lahko vsebovale tudi navodila glede tega, na koga se naj obrne bolnik v primeru, da nastopi neželen učinek. Informacije. Ehm, potem bi morali ljudje imeti tudi informacije o tem, kdo je tisti, ki je v osnovi predpisal zdravilo. Takšne informacije moramo zbirati na podoben način po celotni Evropski uniji. Zato je izredno pomembno, da zbiramo vse potrebne podatke. In to po celotni Evropski uniji za istim razlogom. Obstaja problem z novimi zdravili. ta zdravila je potrebno zasledovati potem, ko se jih da v promet? To je bistvenega pomena za posteriorno evalvacijo. To je pomemben del celotnega sistema farmakovigilance, potem, ko so zdravila enkrat na trgu. Problematično pa je tudi naslednje. Če naprimer pacijenti na različne načine uporabljajo ta zdravila. Kot primer naj povem eh, naslednje. Lahko bi bil lahko je prizadet uh, imunski sistem. Na imunski sistem lahko vplivajo ne samo zdravila, ampak tudi okolje, v katerem ljudje živijo. Bolj onasnaženo okolje lahko naprimer privede do, al, do alergičnih reakcij in tako naprej. V teh primerjih je farmakovigilanca bistvenega pomena. Sposobni morate biti ločeni, ločiti te posamezne dejavnike, ki vplivajo. Ali eh, il, eh, per eventuali. To mora služiti tudi v primeru urgentnih zadev in alarmov za druge vrste zdravil. Zato mislim, da je treba predvsem razmisliti o tem, kako lahko sprememba podnebnih okoliščin vpliva tudi na spremembe pri zdravilih in kako se temu potem sledi in to upošteva. Torej gre za nekaj zelo pomembnega in zato je treba zagotoviti tudi izvajanje nadzora in to strani organov, ki, imajo, ki so tehnično sposobni za oceno teh podatkov in za analizo podatkov. Hvala. <coughs> Eh, Gospod Rossi. Sì, grazie Presidente, credo anch'io che... Ja, hvala, gospod predsednik. Tudi jaz menim, da je to izredno pomembna in občutljiva tema, na kateri je treba še veliko in dobro delati, tako v skladu s tem, kar pravi komisija, kot v skladu s tem, kar sem slišal strani številnih kolegov. Po mojem je res izredno pomembno to, da se izboljša sistem farmakovigilance, vendar pa je treba paziti na to, da ne bi z neposrednimi ali posrednimi stroški dodatno obremenili podjetij v Evropski uniji. Ker sicer bomo povzročili negativen učinek preseljevanja podjetij v tretje države. In glede na to, da je pet odstotkov hospitalizacij um, nastane zaradi sekundarnih učinkov zdravil, je to gotovo zelo pomembno. Tudi jaz menim, da je res pomembno, da pacijenti predvsem se obrnejo na svoje zdravnike, zato da se primerno zbirajo ti podatki, ker gotovo nima nek povprečen pacijent istih sposobnosti in znanj, kot jih ima zdravnik ali zdravstveno osebje. Želel pa bi opozoriti na postopke za umik zdravil ki so nevarni za zdravje. Potrebovali bi tukaj namreč različne postopke. Če, na primer, določeno zdravilo povzroča alergične reakcije pri številnih pacijentih, medtem ko ugodno vpliva in deluje pri številnih drugih, potem je treba pomisliti, ali ga res kaže umakniti v celoti ali ne če je hkrati to zdravilo, ki lahko reši življenje in za katerega ni alternativnega zdravila. Naprimer, tukaj govorimo o zdravilih, za katere vemo, da se uporabljajo samo v zelo posebnih primerih, pri redkih boleznih, je treba potem pri, v teh primerih delovati, postopati drugače kot pri zdravilih, za katere se alternativna zdravila že proizvajajo, naprimer. ker sicer bi lahko tvegali, da zaradi določenega eh, alarma, ki potem mm, bi se za njih izkazalo, da ni realen oziroma da ni tako hud, da bi se umaknilo zdravilo, čeprav toliko številnim drugim osebam lahko olajša bolezen. Potem še nekaj ko govorimo o farmakovigilanci, predvsem bi povdaril to, da naj to ne bi povzročalo dodatnih stroškov za podjetja, ampak po drugi strani pa um, je treba paziti tudi na take primere, ko se zdravila uh, prodajajo v velikih eh, embalažah, eh, na katerih ni zapisano v povzetku, zakaj se to zdravilo res uporablja in kateri so njegovi glavni stranski učinki, ker kot veste, večina pacijentov vzame eno tableto ali eno ampulo nekega zdravila in odvrže navodila za uporabo stran ter tudi škatlico stran. In zato bi bilo dobro, da bi poskrbeli za to, da se to zapiše na zdravilo samo, zato da bi tudi po določenem času pacijenti lahko prebrali, zakaj gre. <clears throat> In gotovo je treba poskrbeti pri farmakovigilanco tudi za sekundarne učinke cepiv in da se na ta način lahko poskrbi, se mora poskrbeti tudi za podporo in pomoč pacijentom, ki so take stranske učinke zaradi cepljenja dobili. Mislim pa, da je treba biti še izredno pozorni do zdravil, ki prihajajo iz tretjih držav. Res je, da se ta zdravila preverja glede učinkovin, eh, predvsem glede učinkovin, ki jih vsebujejo, ampak po našem mnenju to ni dovolj. Potrebno je tudi slediti produktivni liniji te učinkovine kolega Prodi je že rekel, da moramo biti pozorni na morebitne ostanke določenih drugih snovi, ki ostanejo v zdravilu. Če se namreč ne spremlja pot določene učinkovine, ki jo vsebuje zdravilo, potem lahko tvegamo, da bo zdravilo vendarle vsebovalo tudi snovi ali. Um, spojine, ki bodo lahko imele neke stranske učinke, naprimer alergične reakcije ali kaj drugega. Uh, Ampak dobro, gre za. Govorimo tudi o preprečevanju zlorabe zdravil, ki nažalost vemo, da je eno dejstvo, ampak moramo tudi paziti na embalaže, ker Eh, se moramo izogniti preveč velikim embalažam. Če imamo, na primer, embalažo, če, če neke osebe potrebujejo, na primer, 8 tablet za zdravljenje svoje težave, bi morali poskrbeti za to, da se pakira skupaj po 8 tablet v škatlico in ne nujno 16, zato da jih bomo osebam razdelili toliko, kot jih rabijo in da ne bo prihajalo do zlorab. Potem, paziti moramo tudi na preizkuse. Naš odbor se bo moral izreči tudi o postopkih, s pomočjo katerih naj bi preprečili ponavljanje testov na živalih. In tukaj moramo biti pozorni. Če mi želimo aktivno farmakovigilanco, se nam ne moremo dovoliti, da bodo za uporabo pri človeku uporabljena zdravila, ki ne bodo dovolj dobro testirana tudi na živalih. Meni je sicer žal, seveda, da živali trpijo, vendar pa veste kaj, preden povzročimo smrt pri ljudeh, bi mogoče vendarle morali dovoliti, da se testiranja opravijo na eh, potreben in popoln način. Mogoče še nekaj. In potem bom odnehal čeprav gre samo za določene učinkovine, ki jih to zadeva, lahko pa dobro vemo, da določene učinkovine povzročajo različne reakcije pri različnih ljudeh. Naprimer, določena učinkovina, ki pri indoevropejcih reči, recimo, ne povzroči nobenih stranskih učinkov, pa se ve, da lahko povzroči drugačne reakcije pri nekih drugih pripadnikih drugih geografskih območij. In zato morajo tveganja biti zapisana na etiketah zelo jasno, tudi v različnih jezikih, ampak poskrbeti moramo, da, ne bi, da bodo tudi ljudje različnih ras vedeli, da določeno zdravilo za njih lahko škodi. Tako da morajo v teh redkih primerjih bi morali biti navodila in more biti stranski učinki zapisani vedno tudi v angleščini, zato da bodo lahko pripadniki teh ras bili o tem informirani. Pa še nekaj. Treba je poskrbeti za čim boljše informiranje o zdravilih ter tudi o problematičnih zdravilih, ki lahko na evropski ravni ne moremo si privoščiti v Evropi 27 držav, da bi med državami bile prevelike razlike med možnostmi za umik zdravil z trga zaradi morebitnih reakcij, ki jih to zdravilo povzroča. Tako da na evropski ravni si moramo gotovo zastaviti tudi ta vprašanja. Hvala. Ja, Hvala. Ura je tekla, čeprav ni imela nobenega učinka, morda drugi ne bodo tako dolgi. Naslednji govornik. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που ακούγονται και για τα ζητήματα του περιβάλλοντος. Ja, hvala. Ta razprava je zelo zanimiva, tudi v točkah, kjer smo se dotaknili okolja. Meni je bilo še to, kar je povedala gospa Emasi. Mislim, da je to nekaj, kar mora Evropski parlament nasplošno bolje proučiti in to z vidika državljana in ne z vidika farmacevtske industrije. Zato, ker farmacevtska industrija ne le, da išče svoj dobiček, se bori vedno proti simptomom in ne proti vzrokom za bolezni. <clears throat> In eh, na to je upozoril že Hipokrat pred tisoči let, da mora imeti pacijent možnost, da sporoči nek stranski učinek zaradi uporabe zdravila, seveda, če preživi na ta stranski krhki učinek. In gospa Makavan je že povedala, da je peti najpogostejši vzrok smrti v bolnišnicah ravno to, stranski učinki zdravil. Tako da posledice so hude. Ne le, da imamo zdra, vzroke smrti zaradi same bolezni, ampak imamo vzroke smrti zaradi uporabe zdravil. Uh, Zato je jasno, da mora evropski državljan imeti popolni dostop do informacij. Slišali smo nekatere praviti, da je to mu lahko preveč zapleteno in da ne moremo na vseh straneh pisati vsega mogočega, ker je treba z vidika konkurenčnosti zaščititi tudi mm, farmacevtske družbe in tako naprej. Dobro, ampak zakaj se potem določeni ukrepi sploh sprejemajo? Z zakaj, ali morda farmacevske družbe skušajo prikriti te stranske učinke, gotovo, in zato državljani skušajo odkriti, kaj se v resnici dogaja. In imajo dostop do zelo majhnega števila študij in svoje informacije, ki jih želijo dobiti, ki je najdejo v glavnem na internetu. Jaz ne vem, ali se morda kdo boji tega, da bi evropski državljani imeli dostop do, popolne, do popolnih informacij, ali se kdo boji, da se bo tako ustvarila neka baza podatkov, ki bi se lahko uporabljila na to tudi v sodnih postopkih za očkodnine ali kaj podobnega. Je to ta bojazen? Sam menim, da je treba našim državljanom dati možnosti. Je pa res, da ne kaže postopkov preveč polniti in zapletati v obdobju pred izdajo dovoljenja za uporabo zdravila. V nasprotnem primeru bomo vsi postali poskusni zajčki in bomo neke vrste potujoči laboratoriji. In ne na zadnje, mislim, da v luči vsega, kar je bilo povedano, moramo zdravje obravnavati kot osnovno dobrino in na nj gledati z očmi državljana in ne z očmi farmacevske industrije. Tako da. Zato vse, kar je v zvezi z farmakovigilanco, bi moralo spadati eh, v okvir delovanja Generalnega direktorata za zdravje in potrošništvo. Sanko. Gospod Prnjo, gospod predsednik, ja, pri tem dosjeju, pa tudi pri uredbi in direktivi o informacijah pacijentov, tem, da so to teme, ki so bistvenega pomena v Evropi 21. stoletja. To je jasno in tudi, ko vidimo odzive evropejcev in evropejk, ugotavljamo, da imajo zelo visoka pričakovanja glede tega in pogosto nimajo zaupanja v zdravila, ki jih prijemajo. To je dejstvo, s katerim se vse pogosteje soočamo in zato vse čestitke gospe Makavan za predlog in predstavitev, ki nam jo je podala na začetku te razprave. Zato mislim, da bi morala ta direktiva pri pomoči k izboljšanju ne le sistema, temveč tudi izboljšanju informiranja javnosti ter pacijentov, zato da se bodo lahko borili proti tej težavi, ki jo imajo in zaradi katere so nezaupljivi do zdravil. In no, če govorimo tudi o tem cepivu proti gripi A oziroma H1N1, v Franciji se bo cepljenje začelo z 12. novembrom in ko slišimo vse te primire, kaj se je zgodilo v drugih državah, se nam to ne zdi presenetljivo, saj ni bilo dovolj informacij o tem. Dan danes dobro vemo, kaj pomeni pripraviti zdravilo, pripraviti cepivo. In vemo, koliko časa to vzame in tokrat pač si prizadevamo, da bi bili še hitrejši in učinkovitejši. In tako da tudi takšen primer imamo pri tem boju proti gripi A in pri pripravi cepiva, saj je bilo to potrebno storiti v zelo kratkem času. Pa še drugič. nadzor nad stranskimi učinki zdravil. Vsi se moramo zavedati tega, da le pet odstotkov težav izhaja iz tega organa, ki mora centralizirati in spreminjati informacije. In naslednja točka, ki se jo moramo tudi zavedati, je konkurenčnost med farmacevskimi laboratoriji. Če vzamemo naprimer zvišan krvni tlak, za to patologijo obstaja več različnih zdravil in ta zdravila pacijenti ponavadi jemljajo skozi večletna obdobja. In slišimo pa, da če želimo izvedeti, katero zdravilo je boljše kot uh, Drugo, bi potrebovali vzorec od 15 tisoč do 20 tisoč pacijentov, ki bi imali ta zdravila. Torej, tukaj je težava in tudi to, kar slišimo strani farmacevskih laboratorijev, da je le 10 odstotkov zdravil takih, ki mm, so res zanimiva za trg in ki so hkrati lahko zaskrbljujoča. In potem še morda nekaj dvomov glede informacij, ki naj bi jih posredovali pacijenti. Saj obstajajo združena, združenja pacijentov, In meni se zdi boljše, da bi imeli neko nek dialog med združenji pacijentov in pristojnimi organi, kot pa da bi imeli samo dialog med farmacevskimi koncerni, ki uh, imajo samo svoje pacijente, na katere se sklicujejo. In se lahko pacijenti samo preko njih informirajo in posredujejo svoje informacije pristojnim organom. Tako da bolje bi bilo, da bi to potekalo neposredno. No, in veste, imeli smo tudi teden dialoga, ampak presrečen sem, če vidim, da tak dialog organizira farmacevtska družba in ne združenje civilne družbe, naprimer. Hvala. Hvala. Eh, In za konec še Salvatore Tatarela. Presidente, jo mi komplimento kon. Gospod predsednik, jaz želim čestitati poročevalki za njen zelo obsežen uvod. Samo eno težavo imam s tem, ki bi jo želel pojasniti. Želel bi, da jo pojasnim poročevalko oziroma odbor in sicer obstoječi odnos med sistemom in oziroma med centralizirano bazo podatkov ter med nacionalnimi sistemi, ki že obstajajo in že delujejo. Torej, kakšen odnos naj bi bil vzpostavljen med temi sistemi, med nacionalnimi in med centraliziranim sistemom? Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dobi priložnost komisija, da odgovori na vprašanje. Prosim. Merci, uh, merci, monsieur le président. Hvala. Tudi jaz bi se želela zahvaliti gospe Makaven in povedati, da se komisija v glavnem strinja s stališči, ki jih je predstavila in eh, podpira kompromisni predlog, ki ga je pripravila. Eh, Želela pa bi odgovoriti na nekaj pripomb članov eh, tega odbora in odgovorila bom najprej na zadnjo pripombo in sicer to besedilo ne spreminja v ničemer odgovornosti držav članic na področju farmakovigilance. Ne gre za prenos pristojnosti z nacionalne ravni na evropsko raven v takšnem smislu, kot to poznate v drugih primerih. Ne. Zakaj gre? Gre za to, da smo si želeli, da bi odločitve v zvezi s farmakovigilanco, ki se sprijemajo za zdravila dovoljena na nacionalni ravni, koordinirana med državami članicami in da bi imeli skupne odločitve o umiku zdravil oziroma o neumiku zdravil. Eh, in tako naprej. Zato, ker zaenkrat obstajajo samo individualne odločitve v določenih državah, ki veljajo v tej državi, ne pa tudi v drugih. In zato smo si želeli, da bi se v tem smislu vzpostavila koordinacija med državami. Vloga farmakovigilance je vzpostavitev enotne baze podatkov, ki bo na celotnem evropskem ozemlju dostopna vsem javnim organom. Ampak ta baza podatkov sama po sebi ne spremenja vloge nacionalnih pristojnih organov za farmakovigilanco. Tisti, ki smejo vnašati podatke o neželenih učinkih, o ADR-ih, pa so javni organi ter e, farmacevtski laboratoriji. Tega ne nameravamo spremeniti. Kar pa zadeva same pacijente, je pravica pacijentov, da informirajo javne organe, nimajo pa pravice, da vnašajo podatke v samo bazo podatkov. Mi predvidevamo to, da bodo pacijenti smeli o neželenem učinku obvestiti javni organ, javni organ pa bo moral oceniti to informacijo. In to na isti način, kot če bi to informacijo prijeli od zdravnikov, bolnišnic ali drugih podobnih ustanov. Torej, ne bo prišlo do nekega v navednicah onesnaženja informacij v taki bazi podatkov. Ne. Ti podatki so izredno pomembni, še zlasti za zdravila, ki se izdajajo brez recepta. Če pacijent ni šel k zdravniku, da bi dobil zdravilo, potem tudi ne bo šel k zdravniku, da mu bo poročal o neželenem učinku. Če Ima torej pacijent možnost, da se s svojo informacijo seznani nek javni organ, potem eh, bo ta informacija prišla v krog farmacevskih družb in zdravstvenega osebja. Eh, tudi, če bo šlo za zdravilo, ki je bilo izdano brez recepta. Za generična zdravila velja ist to pravilo kot za negenerična zdravila glede poročanja o neželenih učinkih. Učinkovine snovi eh, ki jih vsebujejo generična zdravila, poznamo, zato ker so bila na trgu že preden so bila ta generična zdravila proizvedena. In zato mm, mislimo, da ne kaže generičnih raz, zdravil vključiti v te rutinske periodična poročila, tako kot nova zdravila, zato ker snovi poznamo. Gospa Elize je omenila načrte za upravljanje s tveganji ter možno zmedo, do katere lahko pride pri teh postopkih za izdajanje dovoljenja za zdravila ter v postopkih za nadzor nad zdravili, ki že so na trgu. Tukaj želim biti zelo jasna. Ta predlog ne spreminja v ničemer pravil, s katerimi se zdravila ocenjujejo in postopkov za dajanje zdravil na trg. Ničesar ni v tem predlogu, kar bi ošibilo pogoje, ki jih morajo izpolnjevati zdravila za to, da uh, se jih lahko da na trg. In tukaj želim biti zelo jasna. Načrti za upravljanje stveganja pomenijo neko dodatno obveznost za farmacevsko industrijo, zato da bodo lahko upravljali s tveganji eh, redkimi ali neznanimi tveganji, naprimer novih inovativnih zdravil, za katere še ne vemo, kako se bodo lahko obnašala oziroma kaj bodo lahko povzročila pri masovni uporabi v določeni populaciji. Kar pa zadeva preglednost, to je vprašanje, ki nam je zelo pri srcu in menimo, da parlament v številnih predlogih, če se spomnim sedaj na primer predloga za pediatrijo in za mm, napredne eh, terapije, Gre za to, da želimo zagotoviti več preglednosti o informacijah, ki jih javnost mora imeti o varnosti zdravil ter o dovoljenih za izdajo zdravil. In mislim, da imamo v tem predlogu celo vrsto določb, ki vse skupaj ustvarjajo nek sistem vigilance. In ne smemo tukaj misliti na nek drug nadzor eh, nad različnimi, zelo različnimi informacijami, eh, ki jih je treba analizirati na trgu. Ne, Tukaj gre za nekaj drugega, glede na to, da vemo, da jim je na švedskem pet smrtnih žrtev zaradi cepljenja proti gripi, to ni informacija, ki zelo koristi državljanom in ki koristi racionalni uporabi zdravil. Ne, treba je vedeti, ali je teh pet smrtnih primerov res smrtnih zaradi cepljenja ali ne. Take informacije mora, čim so poznane, Eh, imeti javnost na voljo. Torej, ali je teh pet smrtnih primerov res zaradi cepiva ali ne. Torej, menimo, da je potrebna večja preglednost, pri čemer pa je treba spoštovati osebne podatke. Ne gre tukaj za trgovske komercialne podatke, ne gre za osebne podatke, ki jih ščitimo. In v Evropski uniji uh, so nas opozorili glede varstva osebnih podatkov, da mora končni rezultat, končno besedilo, ki ga bomo imeli, vendarle spoštovati anonimnost ter preprečevati kakršnokoli možnost, da bi določen neželeni učinek bil opremljen tudi z imenom osebe, pri kateri se je pojavil. V Združenih državah imajo pravila, ki so podobna našim in moram povedati, da mi ne moremo se dosti razhajati od njihovih pravil. Ni nam reč možno, da bi. Uh, ameriški državljani po internetu dobili informacije, ki jih naši državljani ne morejo dobiti od naših javnih organov. Torej ne moremo biti mi nekje na drugačni ravni, kot so drugi državljani drugot po svetu. Torej tisti, ki ne želijo imeti predstavitev, tisti, ki ne želijo dobiti eh, takojšnjih informacij v trenutku, ko se eh, lansira informiranje o farmakovigilanci na evropski ravni, mora vedeti, da se bo to takoj zgodilo tudi drugot po svetu. Potem, glede bistvenih informacij. Za nas je to nek dodaten inštrument za zagotavljanje večje osveščenosti pacijentov o zdravilih. Sami ste rekli, da pacijenti ne preberajo nujno navodila eh, za uporabo zdravila pravite tudi, da to ni mogoče dovolj jasno napisano. Možno je tudi, da državljani zdravila ne bodo vzeli potem, ko bodo prebrali navodilo. Zato je res pomembno, da se povzame bistvene lastnosti določenega zdravila, da ta povzetek tudi kontrolirajo in pregledajo javni organi, da se ta povzetek označi s kakšno drugo barvo v, v okviri ali karkoli na embalaži, glede vseh teh možnosti smo seveda odprti. Mislim, da sem s tem v glavnem odgovorila vsaj na vprašanja, ki so se mi zdela najpomembnejša. Hvala. Najlepša hvala komisiji. Mogoče Linda še kaj. Izvolite. Zahvalila bi se kolegom za pripombe in seveda mi lahko pošljete nadaljne tudi pisno naj izpostavim dve stvari. Prva, kar se informiranja bolnikov tiče in neposrednega poročanja bolnikov. Morda bi bilo dobro, če bi poslali kolegom informacije o tem. Jasni moramo biti, kot je dejala komisija. Ne gre, da bi kot bolnik lahko samo nesel podatke v nacionalno ali evropsko bazo podatkov tega ni. To bi potem dobili nacionalni organi in tako kot to počnejo zdravniki, farmacevti ali medicinskimi sestrami, ki poročajo, si ogledate podatke in jih analizira in se lahko potem vrnejo k bolniku in ga poprašajo o tem. Torej, gre za profesionalca, ki je v tem organu in ki potem presodi, ali bi te podatke dodali v to bazo podatkov. Prav tako ne da vsak zdravnik časa bolniku, da bi poročal. Tako da morda to neposredno poročanje ne smemo kar tako zanemariti. Moramo premisliti o tem. Nekateri ste govorili tudi o vrhovnem predlogu o obveščanju bolnikov. To je ločeno vprašanje, to ni povezano s tem in menim, da ne bi smeli imeti tega neposrednega stika med bolniki in farmacijskimi podjetji, naprimer. Nacionalni organi in na evropski ravni so tisti, ki odločajo, kako bi uporabili te podatke. Sveda, podjetja imajo določeno vlogo, ko sporočajo podatke nacionalnim in evropskim organom, vendar pa javni organi so tisti, ki so ključnega pomena ki sprejemajo odločitve glede javnega zdravja. Zato gre. Poročanje bolnikov je zelo pomembno, kot je tudi preglednost. Če sedaj povežem nekatere pripombe, kar se poročanja bolnikov tiče, in preglednosti, kaj javnost ve, potem lahko rečem, biti obveščen ne pomeni imeti kopice podatkov, ki se jih ne znamo razložiti. Morate biti seveda strokovnjak, da lahko analizirate vse podatke. Če imamo preveč informacij o stranskih učinkih, potem bomo naprimer v bazi podatkov imeli tako resne kot tudi manj resne podatke. Bolniki pa si seveda želimo inteligentne analize tega, kar je bilo sporočeno in to morajo praviti neodvisni zdravstveni strokovnjaki in mislim, da mora biti to dano na voljo javnosti. Enako velja tudi za PSUR in to, kar je dejal Peter Lize. To se sporoča strani podjetij nacionalnim organom in mislim, da bi lahko pristojne nacionalne organe poprašali, kaj počnejo s temi poročili. V tem primeru imamo toliko PSUR-jev, da si večine pristojni organi sploh ne morejo ogledati, ker pač imajo preveč podatkov. Zato je nova zahteva, da bi morali dobiti povzetek informacij, ki so sporočene iz PSUR-jev in bi potem to lahko bolje analizirali. Vsi stranski učinki so sporočeni in zato je veliko bolj smiselno, da nekako ovrednotimo te podatke, jih analiziramo in potem to pošljemo nacionalnim organom. Mislim, da je to smiselno ravnoteže, da ne bi prihajalo do prevelike kopice podatkov. Ko dobivam brošure, o tem je govoril tudi Peter Lize, potem se mi zdi, da lahko se zgodi vse, torej, ko govorimo o navodilih za uporabo. Kajti seveda potem si lahko mislimo, da bomo pač dobili vse te stranske učinke. Tako da je boljše, da imamo ključne podatke, kaj se lahko zgodi in da je to sporočeno bolnikom. In bi tako jih ustrezno obvestili, ne pa bi jih obveščali o vsaki morbitni možnosti stranskih učinkov. Potem se mi zdi, da bodo podjetja imela tudi dodatno breme, kar se načrtov tiče. Mislim, da to ne bo lažje za dajanje proizvodov na trg. Mislim, da je to dodatna stvar, ki jo morajo storiti. In strinjam se s komisijo, da se nič ne spremeni, ali bomo to sprejeli ali ne. Hvala lepa kolegom za prispevke. Veselim se nadaljne razprave. Uh, Hvala lepa. Poročilo pričakujemo januarja na sestanku odbora glasovanje verjetno marca v odboru, tako da bodite pripravljeni na to pomembno temo. Sedaj pa točka 19. Gre za ustno vprašanje kolegice Pilara Juso o moratorju na živila pridobljena iz kloniranih živali. Gospa Juza, prosim. Or uh, have we asked directly the Commission to answer uh, ali pa bomo dali najprej priložnost komisiji? Ne, prosim, kolegica Ajuso. Eh, hvala lepa, gospod predsednik, in tudi najlepša hvala komisiji, da je prišla sem, da nam odgovori. Najprej bom podala nekaj predhodnih komentarjev um, in želela bi začeti s tem, da sem prevzela to poročilo. Nekje na pol poti, ko se je to že začelo, potem, ko se je mm, začel nov sklic parlamenta in v trenutku, ko so se politične skupine že dogovorile, da bodo zaustavile eh, skupno mnenje, skupno stališče sveta pred imenovanjem novega komisarja. Uh, Res pa je, da lahko še pred tem komisija tudi prevzame določene sklepe, določene odločitve za dovolj, dovolj legitimno. Ampak želela bi povedati, da gre tukaj za nujno zakonodajo, ki jo je treba hitro sprejeti, ker imamo nove tehnologije na eh, področju prehranske industrije in to eh, je uporaba kloniranih živali in mi moramo dati odgovor temu gospodarskemu sektorju in to čim prej, bolje kot kasneje. In želim povedati to, da se pri tem moramo opreti na tehnična in znanstvena mnenja za to, da bomo lahko sprejeli primerno odločitev. Zakaj gre, odkot izhaja to? Vse to izhaja iz etičnih vprašanj, vprašanj povezanih z dobrim počutjem živali in tako naprej, ampak mislim, da tukaj ne gre za te argumente. Ne bi smeli tukaj uporabljati teh argumentov. Vse to se lahko reši z označevanjem in vsak potrošnik lahko potem sam odloči, ali bo um, užival živilo, za katerega, ki je pridobljeno iz kloniranih živali ali ne. Uh, kar je pomembno za naše potrošnike, je, da vedo, da imajo na voljo zdrava in varna živila. In ne moremo jim pa usiljevati našega mnenja. Do sedaj se še ni dalo klonirati volje in želje. Tako da to je važno pri tem predlogu. No, in ko se je sprejela odločitev, da se bo to odločitev preneslo, se mi zdi, da je treba ta čas izkoristiti za to, da se skušamo čim bolje informirati o vseh možnih vidikih. Tako da ta moratori na uporabo živil pridobljenih iz kloniranih živali je treba obravnavati za znanstvenega vidika in zato ponavljam, ko mislim na probleme, ki lahko izhajajo iz tega moratorija, da se sprašujem to, kar sprašujem sedaj komisijo in sicer iz pravnega vidika se sprašujem, kakšne so lahko pravne posledice uvoza kloniranih živali prve ali druge generacije iz tretjih držav. Ravno tako se sprašujem o problemih, ki se lahko pojavijo glede na spoštovanje oziroma nespoštovanje pravil Svetovne trgovinske organizacije. Ravno tako. Kaj pomeni pri takem moratoriju na živila? Kaj to pomeni za možnosti za nadzor nad temi živili? Klonirana žival je klonirana žival ampak klonirana žival iz mladičev ali vnukov klonirane živali, tukaj se moramo pa že vprašati, ali eh, je to primerno ali ne. Veste, v Španiji imamo semensko govedo in imamo tudi klonirano semensko govedo. To nas je zelo veliko eh, stalo. Ampak veste, tukaj gre recimo za bike ki za bike, ki so se borili v areni in katerih meso se potem je v Španiji. In to je meso, ki eh, je zelo eh, sočno, zelo dobro in ki ga v Španiji zelo cenimo. In vendar je pridobljeno iz skloniranih živali in to se v Španiji je. Torej, kdo to nadzira in kdo bo to nadziral? To je naše vprašanje. Hvala. Da težko je včasih ugotoviti izvor, to je zapleteno. Paula Testori, namestnica generalnega direktorja GD Sanko, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se zahvalila gospeja Juzo za to vprašanje in tukaj lahko podamo sedaj nekaj pojasnil glede tega zapletenega vprašanja. Preden odgovorim, bi rada dejala in potrdila, da komisija že stopa v smeri tega, da bi zagotovili, da bi ugotovili potencijalna tveganja, kar se uporabe kloniranih živil tiče. Zakaj? Najprej. Takoj, ko se je pojavilo vprašanje kloniranja leta 2008, smo EFSO povprašali o mnenju o varnosti klon, živil iz kloniranih živali. In leta 2008 je EFSA dejala, da ni znako, da obstajajo razlike, kar se varnosti hrane tiče, med kloniranimi živali, svinjina naprimer, če to primerjamo s konvencionalno zdravimi živalmi. EFSA je dejala, da sicer ni dovolj podatkov in da potrebujemo še nadaljne raziskave. Leto smo znova poprašali EFSO o podatkih in potrdili so, da glede na njihovo mnenje ni razlike, kar se varnosti tiče. Kaj že pokriva naša zakonodaja? Imamo trgovino s proizvodi in uh, zdravjem živali. Ta obvezuje vse proizvode, tudi če imamo klonirane, da izpolnjujejo zdravstvene pogoje in sledljivost. Prav tako imamo zakonodajo o dobrem počutju, ki prepoveduje umetno vzrejo, ki bi lahko povzročalo poškodbe živalim kar se živi tiče, je sedanja zakonodaja na področju hrane taka, da že pokriva hrano iz kloniranih živali. To je sedanja zakonodaja, o kateri govorimo, tudi če ne bomo spremenili. To je že zajeto. In mora pridobiti tudi avtorizacijo pred dajanjem na trg. Torej imamo že kar cel spektr zakonodaje, ki zagotavlja določeno zaščito. Tako sedaj pa vprašanje gospe Ajuzo. Kakšne bi bile posledice mednarodnega dogovora? Če bi Evropska unija imela zakonodajo o kloniranju in potomcih kloniranih živali, mora biti to v skladu s kriteriji STO. Tu pa imamo tri dogovore, ki bi lahko bili pomembni. Prvi je tako imenovani SPS, ki zajema vse ukrepe, katerih cilj so sanitarni ukrepi varnosti. Če želimo imeti moratori na trgovino in to upravičiti z SPS, moramo imeti potencijalno tveganje zaradi uporabe teh proizvodov. Kot sem dejala, EFSA v tem trenutku pravi, da tvega ni. Tako da bi bilo zelo težko, da bi EU upravičila te ukrepe na podlagi SPS-a. Vedno bi lahko sprejeli začasne ukrepe po previdnostnem načelu, kajti ta možnost vedno obstaja, ko imamo negotovost. Vendar pa po našem mnenju bi bilo zelo težavno, to obraniti na ravni STO. Drugi dogovor, ki bi ga lahko uporabili, je tako imenovani TBT, tehnične uvire trgovini. In s tem bi lahko, na primer, uvedli označevanje, vendar pa spet imamo pravila. Če bi uvedli ukrepe na področju označevanja, bi morali opravičiti to na podlagi pravice potrošnika do informacij. Torej, morali bi prikazati, da si v Evropi potrošniki želijo vedeti, ali je določeno živilo klonirano oziroma potom med skloniranjem živali ali ne. Eurobarometer bi nam potem, na primer, moral povedati, da si potrošnik želi to vedeti. Tretji dogovor, ki bi ga lahko porabili pod STO je GAT. In ta nam dovoljuje sprejeti ukrepe, ki so potrebni za zaščito javne morale. Torej, gre za zaščito javne morale. Tu je v okviru GAT. Torej, v členu 20 GAT dovoljuje ta ukrep, vendar pa bi ta ukrep morali izvajati tako da ne bi prihajalo do poljubne diskriminacije in ne bi prihajalo do restrikcije mednarodne trgovine, tudi ne prikrite. Mislim, da bi torej takrat morali upoštevati načelo sorazmernosti. Naj zaključim. Glede na to, da ni resnega tveganja za zdravje živali in ljudi, bi težko imeli moratorij na kloniranje živali. Razprava je vedno odprta, vendar pa tvegali bi, da bi druge države izpodbijale te ukrepe. Sedaj pa drugo vprašanje. Kakšne bi bile možnosti, da bi lahko nadzirali premike živil, kloniranih živali ali potomcev? tukaj bi potem ne razlikovali živil med kloniranimi živalmi in konvencionalnimi živalmi. Tu ni razlik. Če bi imeli prepoved, bi morali prepovedati tudi in bi morali imeti sledljivost živali in živil. Tako da bi torej morali slediti živali od rojstva in celoten postopek, da bi vedeli, ali ta živila prihajajo iz kloniranih živali ali potomcev leteh. Morali bi imeti certifikacijo. Sledljivosti izven Evrope ne moremo imeti, ker to ni možno. Potem bi pri ovozu morali imeti certifikate, ki bi morali biti uradni, zato da bi bili prepričani, da ta hrana ne prihaja iz kloniranih živali in potomcev. Torej, naj zaključim. Upam, da sem podala nekaj končnih odgovorov, čeprav celota ni končna, ker je zelo kompleksno vprašanje, vendar pa komisija bo nadaljevala s pregledom vseh vidikov kloniranja in novi kolegi komisarjev si bo to vprašanje ponovno ogledal. Vemo, da se bo to pojavilo, ko bomo govorili o zakonodaji o živilih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Testori. Zelo malo časa imamo, tako da prosim, da se kolegi omejite na dve minuti. Kolega Liza je bil prvi. Ja. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa, gospe Ajuzo in komisiji za odgovor. Kljub temu moram vse skupaj nekoliko popraviti. Seveda imamo različna mnenja po političnih skupinah, vendar pa parlament, ko je glasoval prvič o tej temi, se je ukvarjala Evropska ljudska stranka tudi s to temo in večina je bila za resolucijo parlamenta. Politično smo zahtevali prepoved in sicer obsežno. Vem, da so potem nastale tehnične težave, tega ne želim zanemarjati, vendar pa gospa Testori, je bila nekoliko nepopolna. Imamo stališče EFSE, e, imamo pa tudi stališče Evropske skupine o etiki. To je tudi pomembna institucija, ki se tuje komisiji in ta je podala drugačno mnenje. Meri so močne argumente za prepoved. Čeprav razumem, je varstvo živali pri STO argument, eden od argumentov in to je pomembna točka klonirane živali trpijo. In če ne želimo podpirati tega postopka, potem moramo nekje podati, znižati, zmanjšati vzpodbude za to, da bi dali na trg tudi meso potomcev kloniranih živali. To moramo še nekoliko bolj podrobno raziskati. Strinjam se, da je nadzor težak, tukaj se bomo morali potruditi, vendar pa če ne razumem vsega popolnoma napak, potem gre za označevanje hrane. Če želim označevati klonirane živali in potomce, potem je to seveda prav tako težko, kot če izvedem prepoved. Dvakrat v prejšnjem sklicu smo nekaj že sklenili, poročil Liotar in v ustnem vprašanju Neil Parrish, vendar pa moramo biti pripravljeni tudi na kompromise. Da bi se sedaj odrekli stališču parlamenta, se mi zdi prezgodna faza. Kajti, po mojem mnenju, vsega še nismo dobro preučili. Njene testori je bilo nekoliko nepopolno, tudi kar se te skupine v etiki tiče. Hvala lepa. You, Hvala lepa, Peter Lize. Še enkrat poprašajmo gospod testori, ali je varstvo dobro počute živali tudi upoštevano pri tej argumentaciji. Hvala lepa. Dejstvo je, da Evropa želi dobro počutje živali kot podlago za to, da bi opravičili ukrepe, vendar pa STO to še ne priznava. To je naše pogajalsko izhodišče. Če bi torej sprejeli ukrep na podlagi dobrega počutja varstva živali, varstva živali, potem bi to bilo zelo težavno pri STO. Fazabu. Hvala lepa. Gospa Sarbo. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau și... Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi rada spregovorila o tej temi, o tem vprašanju moratorija živili skloniranih živali. Naj omejim dve točke. Slišala sem že, da imajo potrošniki pravico vedeti, kaj jedo. Prav tako morajo biti obveščeni pravilno in ti podatki morajo priti strani proizvajalcev. Komisija mora, mora po mojem mnenju zagotoviti, da uvoženi proizvodi so taki, da ne izhajajo iz kloniranih živali. Kako lahko to preverimo? Je seveda vprašanje. Morda imamo resno vprašanje tudi na drugih področjih. in bojim se, da glede na preteklost drugih živali je težko nadzorovati uvoz. Vendar pa te teme se moramo lotevati. Slišali smo argumente, ki jih je potrebno še nekoliko bolj podrobno izdelati, da bi zagotovili, da je meso, ki izhaja iz kliniranih živali, zdravje neškodljivo. Kot potrošniki pa moramo imeti možnost izbire. Biti moramo ustrezno obveščeni in moramo imeti možnost izbire. Kalenbach. Moje vprašanje je, ali bi bilo tehnično možno, da bi tiste proizvode, katerega izvora ne moremo dokazati, da bi napisali, da se ne da slediti izvoru. Ali bi bilo to možno? Testori. Gospa Testori. Thank you very much. You know. Hvala lepa. Kot sem že omenila v svojem odgovoru, je označevanje izvedljivo, to je jasno, vendar pa bi to moralo temeljiti na polni sledljivosti živali, celoten postopku vzgoje. Vemo, imamo klone, potem vzrejo, in vsak klon lahko ima potem desetine, stotine novih živali in vsaka žival lahko potem torej rodi, ima potomce, torej lahko bi imeli to sledljivost, vendar pa to bi bilo zelo težko nadzorovati, kot pravi gospa Sarbo. In to bi bilo tudi zelo velika, bila zelo velika obremenitev. V Evropi imamo polno sledljivost živali. To bi lahko storili v Evropi. Že imamo ta sistem kdaj se rodijo, potem dobijo potni list z vsemi podatki. Pri uvozu pa bi morali obvezati trete države, da bi vzpostavile sistem sledljivosti. Tega sistema nekatere trete države nimajo. Sveda, lahko bi to dejali, bilo bi težavno, to bi povedali v STO, bilo pa bi to težavno nadzorovati, stroškovno neočinkovito. Ne pravim, da ni neizvedljivo, vse je izvedljivo, vendar pa moramo imeti v mislih tudi sorazmernost. Še nekaj bi rada dodala, kar se Evropske skupine o etiki tiče. Gospod Lize je o tem govoril, pravi imate, tega nisem omenila. Mnenje te skupine bi uporabili, če bi uporabili član, oprostite, člen iz sporazuma GAT, kajti ta skupina je menila, da ni potrebe. Niso pa bili prav dokončni pri tem, ko so govorili o prepovedi. Njihovo mnenje je nakazalo določene težave, vendar pa niso pozvali k celotnemu, celovitemu moratoriju. Seveda pa so govorili o trpljenju kloniranih živali in njihovih potomcev. Eh, Lize hat gerade Hvala lepa. Gospod Lize je dobil odgovor. Eh, ni poslušal, vendar pa bomo mi povedali, kaj je. Kakšen je bil odgovor? Torej, ne še enkrat zastavljati vprašanja, ko bo razprava spet tekla o tem. Tako, toliko glede točke 19. Sedaj pa na hitro še točka 20. Poročilo obisko delegacije v Washingtonu. Pred nami imamo kratko poročilo. Moram reči, da je bilo potovanje delegacije zelo zanimivo. Zahvaljujem se sekretarjatu za veliko stikov, ki smo jih imeli v predstavniškem domu, v senatu, z vlado, z gospodarstvom in z nevladnimi organizacijami. Mislim, da smo dobili dober pogled v razpravo v ZDA. Mislim, da je sprememba med Bushovo in Obamovo administracijo zelo velika. Res pa je tudi, da so ZDA nekoliko za nami, kar se zakonodaj in ukrepov tiče glede podnebnih sprememb in varstva podnebja. Veliko vprašanje je, kaj se bo zgodilo do Kepenhavnske konference čez nekaj tednov. Verjetno ne prav veliko, kajti razprava o zdravstveni reformi, ki je prednostna naloga številka ena in o varstvo podnebja, ki je številka dve, torej jasno je, da še ne vemo, ali bo ameriška vlada lahko podala konkretne obveze. Ne vemo tudi, ali bo Obama sam prišel v Kibnhon ali ne. Če bo vse skupaj preveč zapleteno, slišimo ga morda ne bo. Žal. ZDA imajo podobne sisteme v razpravi, kot jih imamo mi, obnovljivi viri energije, cap and trade, torej omejitev in učinkovitost ta sistem omitev in trgovanja je prav tako kot pri nas zelo kočljiva tema. Sprejetje zakona v senatu je prav posebno zapletena zadeva, kaj ti potrebuje 60 od 100 glasov. Morda bodo morali sprejemati kompromise, ki niso prav dobri za podnebje. Senatori se borijo za interese svojih regij, in resnično gre za boj lobistov. Imamo premogovništvo, naftno industrijo, potem tudi skanje nafte v priobalnem moču ZDA. Premogovništvo ima privilegije, potem imamo jedrsko energijo in tudi plin. Vse to so lobiji. In resnično moramo ugotoviti in videti, počakati, ali bo dovolj prostora za obnovljive vire energije, glede na konkurenco. V Kevnhavnu mislim, da se bomo lahko sestali z veliko predstavniki ZDA. Tisti, ki si želijo napredka, si zato prizadevajo in v Kebnhavnu bomo poskušali izvajati skupne dejavnosti. Zdaj pa prek Kebnhavna. Sodelovanje EU ZDA je nujnega pomena za varovanje podnebja. Lahko smo optimistični, da bomo v prihodnosti v ZDA videli velike korake naprej. Hvala lepa vsem za priprave, tudi poslancem. ki so imeli zelo privlačen, pa tudi zelo zahteven program od ranega jutra do poznega večera, da pa mislim, da je bilo vredno oditi v ZDA, kajti sedaj vemo več. Toliko vodoma, poslanci so še tukaj. Gospa De Brun se je javila besedi, prosim. Uh, like to... Hvala predsednik. Tudi sama bi se rada zahvalila sekretarjatu odbora Envi. Imeli smo izredno dober program in celo vrsto dobrih srečanj, briefingov in drugih pripravljalnih sestankov že vnaprej. Sekretarjat je torej opravil odlično delo. Strinjam se s tem, da smo imeli dobra srečanja ne samo v kongresu, ampak tudi z senatorji, senatorkami in tudi z Ameriškim ministrstvom za energijo ter nekaterimi glavnimi okoljskimi nevladnimi organizacijami. To, kar se mi zdi še zlasti zanimivo, je bila razprava z ameriško, ameriškim partnerstvom za podnebno ukrepanje, to sestavljajo nevladne organizacije in pa glavne družbe. Torej, eh, zelo se mi je zanimivo, da so se združile nevladne organizacije in pa glavni poslovni akteri, ki so se odločili, da želijo imeti ustrezno okoljsko zakonodajo. To je nekaj, eh, glede česa v Evropi še nismo tako osveščeni. Zanimivo je, da lahko tudi ta dva sektorja sodelujeta za to, da bi dobili pozitivno zakonodajo. Zanimivo je bilo tudi to, da smo zaznali ta nov pristop v ameriški administraciji. Tisti, ki so naprimer lani obiskali uh, Washington v sestavi uh, delegacije Evropskega parlamenta, odbor za podnebne spremembe, uh, Če torej to primerjamo z sedanjim obiskom, lahko vidimo veliko spremembo oziroma veliko razliko med eh, Obamovo in pa Buševo administracijo. Eh, glede na to, kako zapletena je ameriška zakonodaja, se lahko zgodi, da v Kopenhagnu ne bomo dosegli želenih dogovorov. Vendar pa ne glede na to, se želimo srečati z številnimi predstavniki v, iz ZDA, tistimi, ki bodo prišli v Kopenhagen. Ne vem, koliko imamo fleksibilnosti glede našega potovanja, ampak eh, glede na to, da bomo imeli predstavnike, tako člane delegacije, potem dva člana sekretarjata, Eh, in tako naprej. Me zanima, ali bi bilo možno, da bi tisti, ki so bili člani delegacije v ZDA, lahko odpotovali tudi v tudi v Kopenhagen, zato bi lahko nadaljevali odnose, ki so bili vzpostavljeni v Washingtonu. Ne vem, v kolikšni meri je to možno. Ti se mi da je zelo pomembno, da moramo dobiti vsakodnevne informacije o tem, kaj se dogaja na državni ravni v ZDA, kaj se dogaja v smislu financiranja, tako da bomo imeli celostni pregled vseh ukrepov ameriške administracije. EU in uh, ZDA ter ostale industrializirane države morajo pokazati, velike ambicije za dosego cilja dveh stopin in v Kopenhagnu moramo to jasno povedati. Hvala lepa. Ura je že pet do pol, zato imamo še morda enega ali drugega govornika. Eh, Kriton Arseni se javi v besedi. Hvala lepa, govorim bom v grščini. Gramatija je ti. A bi lahko jutro španščini? Ja, hotel bi se zahvaliti za odlično upravljeno delo. Zelo me preseneča sicer ta sprememba v načinu dela ameriške administracije po nastopu Obame. Mislim, da bomo po tem zakonodajnem obdobju ugotavljali, ali je politika Združenih držav v zvezi z zmanjševanjem toplogrednih plinov ista kot evropska. Ampak zaenkrat se mi zdi, da je njihov signal za Kopenhagen precej medel. In mislim, da bi senat moral potrditi to s čimer bodo nastopili na konferenci v Kopenhagnu. Mi bi morali spomniti Združene države, opomniti na to, da bodo plačali politično ceno za to, da niso vključeni v, med, v ta mednarodni sporazum. In to ne samo zaradi svojih obveznosti, ampak zato, ker moramo v, v, na tem področju imeti vsi skupen cilj, ki ga bomo lahko skupaj merili. Hvala. Nimamo več govornikov. Zato bomo morali še razmisliti o tem, kako se pripraviti za Kopenhagen, kako izvesti srečanja z drugimi predstavniki in mislim, da smo si edini po Kopenhagnu, se bo delo nadaljevalo in z ZDA moramo ohranjati odnose. Hvala vsem za to, da ste prišli na sestanek, hvala tolmačem, zasedanje je zaključeno in naslednjič se srečamo 30. novembra.